Prijateljice in prijatelji, predlagam, da začnemo z delom v delovni skupini številka ena. Pospeševanje pravic državljanov, Evropa pravic in vrednot bi naj bila naša tema. Pravkar so mi povedali, da gospod Lopes Aguilar, ki je poročevalec na poti, najprej dovolite, da pozdravim sopracujočega gospoda Pjera Lekvijeja, upam, da sem dobro izgovorila njegov primek. Uh, on in jaz bova v duhu solidarnosti vodila delo te delovne skupine. Najprej bo nekaj uvoda v temo in potem bomo začeli kar za razpravo. Na koncu pa bo poročevalec gospod Lopes Aguilar poskušal narediti uh, sklepe naše razprave. To je predlagan program dela danes popovdne. Se strinjate? Gospod Lekije, bi vi začeli? Uh, merci, Sophie Intveld. Hvala lepa, Sophie Intveld. Meni osebno se zdi ta delovna skupina zelo pomembna. Zakaj? zato ker kadarkoli govorimo o Evropi, govorimo o gospodarstvu, o valuti, o boju proti nezakonitemu priseljevanju in tako naprej. To so najbolj pogoste teme, ki jih omenjamo. Ne govorimo pa o vrednotah. Osebno menim, da Evropa temelji na vrednotah. Evropa je bila tudi vzpostavljena na vrednotah. Aki communautaire oziroma skupna zakonodaja, ki ima res zelo tehnokratsko ime, je rezultat dela 27 držav članic. Države članice Evropske unije so se dogovorile v skupnih vrednotah in vzpostavile zakonodajo. Če se želimo pogovarjati z državljani, moramo upoštevati dejstvo, da imamo skupne vrednote, da imamo Evropsko sodišče za človekove pravice, da imamo listino o temeljnih pravicah in svoboščinah. To je v 24 od 27 držav članic pravno zavezujoče besedilo. To je tisto, kar močno odmeva tudi pri državljanih, to je njim pri srcu. Vzpostavljamo Evropsko območje pravice, svobode in varnosti. Mislim, da je to nekaj zelo pozitivnega in ta prostor bomo lahko vzpostavili s pomočjo štokholmskega programa. Pri tem nam bodo pomagali nacionalni parlamenti, tudi Evropski parlament. Zato se mi zdi, da bi morali govoriti o pravicah in o vrednotah državljanov. To razpravo bi morali dvigniti na višjo raven, morali bi se pogovoriti o temah, ki so pri srcu državljanom, torej o pravicah, o vrednotah, ki so nam skupne in ki jih ne najdemo na drugih celinah. Pogosto sem sodeloval na konferencah, kjer so bili udeleženi tudi mladi evropejci. In vsi so rekli, da ima Evropa lastne vrednote. Eden od pogojev, če želi nekdo pristopiti k Evropski uniji, je, da se odpravi smrtna kazen. Vsi v Evropski uniji so se odločili, da se bodo odpovedali smrtni kazni, da jo bodo prepovedali. Ta prepoved žal ne velja v vseh državah po svetu, zato bi po mojem mnenju morali storiti več na tem področju. Skupaj s Sofi bova danes predsedovala tej delovni skupini. Sofi, kar vračam nazaj besedo, tako da nam pove, kako bomo postopali naprej, koliko se je javilo k besedi in tako naprej. Mislim, da bi moral gospod Kaleš biti prvi. Dobro, hvala. Sedaj pa še moj začetek ali uvod. Gotovo imamo dovolj obširno temo, o kateri bi danes eh, lahko razpravljali prav je da o tem razpravljamo ko govorimo o evropi vrednot in pravic sem prepričana da je to dovolj obširna tema o kateri bi lahko razpravljali zato da sproži malo razprave bom poskušala na začetku biti provokativna prisluhnila sem govornikom na plenarnem zasedanju pred te, to našo delovno skupino, ki so rekli, da v Evropi naj ne bi razpravljali o vrednotah, temeljnih svoboščinah in tako naprej, čež da so to uh, stvari nacionalnih držav, da naj bi mi govorili o tehničnih zadevah, o trgih. S tem se absolutno ne morem strinjati. Če govorimo o Evropi, potem absolutno govorimo o vrednotah. Evropa ni nastala kot uh, skupni trg. Uh, enotni skupni trg je samo orodje za to, da dosežemo skupne vrednote. Sveda vsaka razprava o vrednotah je zahtevna, ne na evropski ravni, ne uh, doma. Če govorimo o uh, svobodi izražanja verskega prepričanja, o pravicah ženske, enakosti spolov, uh, pravicah gejev, pravicah. Uh, manjšini in tako naprej. To so vse zelo vroča vprašanja, o njih se zelo živahno razpravlja. Vendar na nacionalni ravni so nas te razprave pripeljale do skupnih vrednot na evropski ravni. Če hočemo iti naprej v Evropi 21. stoletja, potem moramo razvijati skupne evropske vrednote. Včasih tako poenostavljeno rečem takole. Pred pol stoletja je Evropa nastala v okviru diplomatskih pogajanj. Če se pogovarjate o kvotah, o kmetijski politiki, o strukturnih skladih, o proračunih, tu ni nič težkega. Tukaj se pogajate, nacionalni zastopniki držav se pogajajo, najdejo nek kompromis in je vse v redu. Če pa govorite o vrednotah, pa se ne morete pogajati. Ne morete neki državi dati kvoto, uh, ki bo dovolila tej državi diskriminirati geje ali lesbijke in tako naprej. Torej pri vrednotah gre za druge stvari. Razprave tukaj niso enostavne, ampak v te razprave se moramo spustiti, če hočemo razviti Evropo, ki bo imela en glas, ko govori v svetu. Če hočemo imeti neko skupno eh, zunanjo in varnostno politiko, zlasti na našem področju, sodelovanje med policijami in pravosodnimi organi, Ne moremo imeti politike boja proti terorizmu, ne da bi se vprašali, kakšne pa so naše vrednote. Ne morete imeti sodelovanja med policijskimi in pravosodnimi organi, ne da bi se vprašali, kaj so vrednote. Enostaven primer. V parlamentu in v svetu je potekala razprava, ko smo pripravljali okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji. Vsi smo se o načelih dogovorili, vedeli smo, da smo proti rasizmu. Ko gre za splošne načela, sploh ni težko doseči eh, dogovora. Ko pa stvari eh, preidejo na praktično raven, v tej razpravi o rasizmu in ksenofobiji se je izkazalo, da je zanikanje obstoja holokausta eh, problem. V nekaterih državah je to kaznivo dojanje, v drugih državah pa bi bilo nesprejemljivo. O, mm, kršenje pravice do izpro, svobodnega izražanja mnenja, to, če bi eh, naredili zanikanje holokausta za kaznivo dejanje. Torej obstaja cela vrsta teh stvari, o katerih se pogovarjamo in tudi države članice EU še obstajajo, ki kršijo temeljne človekove pravice. Če bomo rekli, ah, v Evropi ne gre za vrednote, in temeljne eh, pravice in svoboščine, to so nacionalne zadeve, to ne velja. Prvič, v pogodbah smo določili temeljne vrednote in načela, na katerih so naše politike zasnovane. Gre za šesti člen. In s tem smo hoteli zagotoviti, da ne bomo samo uh, govorili o skupnih vrednotah. Potem imamo sedmi člen, to je pravni inštrument, ki ga lahko uporabimo, da prisilimo države članice, da spoštujejo določbe šestega člena. In tisti, ki še vedno niste prepričani, naj vam povem naslednje če pravite, da so temeljne pravice stvar nacionalnih držav. Zakaj potem od držav kandidatka zahtevamo, da spoštujejo te temeljne pravice? Zakaj, na primer, ustrajamo, da države kandidatke spoštujejo svobodo izražanja mnenja in svobodo uh, medijev, če istih standardov potem ne uveljavljamo v zvezi z državami članicami? Če hočemo mi torej ohraniti moralno avtoriteto v svetu, moramo narediti vse, kar se da, da se vse države članice eh, držijo, spoštujejo ta načela. No, upam, da je kdo med vami, ki se absolutno ne bo z menoj strinjal, ker potem bomo saj imeli neko vročo razpravo. Toliko za uvod. Gospod poročevalec, niste bili tukaj na začetku predlagali smo, da najprej uh, imamo razpravo, vi kot poročevalec pa boste potem eh, poskušali narediti povzetek te razprave in pripraviti sklepe, zaključke. Če se strinjate s tem, potem lahko gremo kar na razpravo. Gospod Richard, Richard Kališ je prvi, ki je prosil za besedo. Gospod Kališ. Gospa predsedujoča, spoštovani gospod sopredsedujoči, gospod poročevalec. Moram reči, da se strenjam z marsičem, kar ste povedali. Moje ime Kališ je tudi ime uh, kraja, ki je v srednji, na srednji Polski in ima 100 tisoč prebivalcev. Gospod eh, Lequier je rekel, da je 24 držav članic Evropske unije, ki so sprejele uh, listino temeljnih človekovih pravic. Eh, Poljska je ena od treh, ki tega ni storila. Jaz in moja politična stranka, Polska, Polsko levo zavezništvo, smo bili seveda proti temu, da tega ne storimo. Ko smo se pogajali o in podpisovali Lizbonsko pogodbo, pa so eh, bile na vladi desno-sredinske eh, politične stranke. Sedaj enostavno nismo uspeli jih prisiliti, da bi podpisali podpisali, da bi veljala listina temeljnih človekovih pravic tudi na polskem. Če govorimo o človekovih pravicah, to so temeljne pravice, če citiram listino, potem te tri države, Polska, Češka in Združeno kraljestvo, oziroma njihovi državljani, enostavno niso enakopravni državljanom ostalih držav članic Evropske unije. In Morda bi se lahko vprašali, ali je to ustrezno in prav, če bi ti državljani hoteli uveljavljati svoje pravice na sodiščih drugih držav članic ali bi imeli enake pravice. Ampak morda je simbolizem tukaj večji. Te tri države članice niso sprejele te uh, listine ravno zaradi konceptov in vrednot, ki ste jih vi opisali in omenili. Torej, Če hočemo imeti Evropsko unijo, ki je unija državljanov, potem moramo narediti vse, kar se da, da bodo vsi naši državljani imeli enake pravice, uživali enake svoboščine, vključno z državljani teh treh držav, tudi Poljaki. Torej. Evropska unija je konec koncev neka platforma, na kateri državljani držav članic Evropske unije lahko vplivajo in morajo vplivati na svoje vlade, da bodo lete se zauzemale za njihove temeljne svoboščine. Naše državne inštitucije na polskem še vedno lahko kršijo pravice državljanov, zlasti, ko gre za kršitev pravice do zasebnosti, do obrambe, imeli smo primere nezakonitih prisluhov telefonom eh, in telefonskim klicem med odvetniki in eh, njihovimi eh, strankami. Če se borimo proti terorizmu, mislim, da absolutno tudi to ni pravi argument, ki ga v tem primeru lahko uporabimo. Poročevalca bi prosil, da se tudi o tem, da tudi to omeni v svojem poročilu. Hvala. Hvala. Sama bom osebno proslavljala tisti dan, ko se bo Poljska odločila sprejeti uh, listino temeljnih človekovih pravic in prepričana sem, da bom ta dan tudi dočakala. Uh, gospod Likvije, kdo je naslednji govornik, ga bi želeli najaviti. Gospod Memecan, mislim, da je iz Turčije. Uh, gospa oprostite najlepša hvala da ste mi omogočili spregovoriti v tej delovni skupini najprej bi govorila o uh, tem, kaj pravi agencija za uh, raznolikost v Evropi o štokholmskem programu. Evropejci bi morali biti ponosni na veliko pestrost in kreativnost svojih državljanov enotnost v različnosti je slogan ali moto, ki bi ga morali bolj upoštevati in to bi moral biti naš koncept pri iskanju vseh rešitev za evropska vprašanja. Kot članica Sveta Evrope je Turčija zelo zadovoljna, da v štokholmskem programu veliko mesta posvečate tudi boju proti trgovanju z ljudmi ta konvencija eh, Sveta Evrope eh, za boj proti trgovanju z ljudmi je nekaj, kar bi morali eh, bolj upoštevati na ravni Evropske unije. V Evropski uniji pa se moramo izogniti podvajanju dela, ko gre za zbiranje podatkov o storilcih tega kaznivega dejanja s svetom Evrope. Tudi ko gre za varstvo otrok eh, proti eh, in ko gre za varovanje pravic otrok, ki so spolno zlorabljeni in vključeni v otroško pornografijo, tudi tukaj bi morali več narediti. Pravite, da gre za vrednote na eni strani in tehnično vprašanje na drugi strani. Turčija je država kandidatka za vstop v Evropsko unijo in želim povdariti, da so temeljne eh, vrednote kot pravice posameznikov, vladavina prava in tako naprej tudi osnovne Eh, ni kriterij, osnovne vrednote za vstop vsake države v EU. To so vrednote, ki so pomembne za blaginjo vseh državljank in državljanov in mislim, da je prav, da bi to dosegli in spoštovali, da je to dobro tako za državljane držav članic EU, kot tudi za kandidatko kot Turčijo. Hvala. Gospod Bošeto iz Italije naslednji. hvala lepa gospa predsedujoča najprej bi rad pozdravil gospoda aguilarja ki je bil pred nekaj dnevi v senatu v rimu vedno se z veseljem spomnim nanj in ga tudi cenim v senatu je podal izvrsten govor senatorji v rimu smo ga pozorno spremljali ta govor in tisti, ki smo danes tu, bi radi še enkrat spomnili na ta res čudovit govor, ki ga je dal gospod Aguilar. Ta delovna skupina naj bi govorila o idealih in o vrednotah. Mislim, da je to vrstna razprava zelo težka za vsakega izmed nas, ki tu sodelujemo. Ko govorimo o idealih, ko govorimo o vrednotah, bi morali potem prevesti vse te pojme v stvarnost, jih tudi jasno opredeliti, kako te stvari izgledajo v praksi, kakšne so te vrednote. Vrednote bi morale biti take, da bi jih lahko vsi podprli in se z njimi poistovetili. To pa je zelo težko kajti ko gre za tiste vprašanja, ki so nam vsem pri srcu, se lahko strinjamo. Ko pa prevlada logika, ko prevlada egoizem posameznih strank, ko prevlada razum, ko prevladajo različne verske zgodovine in prepričanja in tako naprej, tudi ko gre za krščanstvo, se mi zdi, da delo naše delovne skupine postane zelo zapleteno. Ko gre za vprašanje vračanja, je treba recimo rešiti nekatere zelo konkretne težave, konkretna vprašanja. Ne moremo govoriti samo o abstraktnih pojmih. Na dolgo in široko smo govorili o priseljevanju, o migracijah nasploh. V Italiji smo uspeli doseči sporazum z, Ri z Libijo ko bi recimo naše ladje, eventualno skupaj z libijskimi ladjami, imele možnost, da zavrnejo priseljence, ki so želeli iz Libije v Italijo priti s pomočjo bark. Vse to se dogaja v naših teritorijalnih vodah. Ampak ne vem, ali res lahko kdo dopušča to vrstno zavračanje. To pravico sicer države imajo, da nekoga zavrnejo na meji. To pravico imamo od nekdaj. Ampak danes nam pravijo, če bomo še naprej ravnali tako, kot smo in po eni strani ohranjali svojo pravico do zavrnitve osebe, moramo po drugi strani omogočiti tem osebam, da prosijo za azil. Mi smo dali naše ladje na voljo zato, da bi osebe na teh ladjah pomagale migrantom, preden se potem vrnejo ti migranti nazaj v izvorne države. Ne morejo pa na teh ladjah opraviti azilnih postopkov. Rekli so nam tudi, da naj vzpostavimo centre, v katerih bomo opravljali identifikacijo teh migrantov. Ali bomo potem dopustili migrantu, da zaprosi za azil ali ga bomo poslali enostavno nazaj v Libijo. To vrstno delo je zelo naporno, ampak mi vemo, da migranti ne bodo prišli v te pisarne, v te centre in spraševali, ali so upravičeni do azila ali ne. Ti migranti bodo nezakonito potovali naprej. Ukrcali se bodo na ladjo in nezakonito skušali priti v Italijo. To so problemi, o katerih bi morali razmišljati na evropski ravni. Tudi zato, ker Italija pogosto sliši od svojih evropskih kolegov, da ne ravna prav, ko zavrača te migrante, ki prihajajo v Italijo preko morja in jih tam zavrača. Hvala. That, um... Najlepša hvala za vaše besede. Gospod Barkholz, gospa Barkholz iz Švedske. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Nekateri so govorili o mladih v tej dvorani in mislim, da je treba povdariti, da gre tukaj za mlade državljane, ki morajo najti svoje mesto v našem delovanju. Na švedskem so mladi zelo angažirani politično, morda ne toliko, ko gre za Evropsko unijo in za evropske inštitucije, temveč so uh, absolutno zainteresirani za to, kar Evropska unija predstavlja. Gre naprimer, ko govorimo o mladih, tudi <clears throat> za vprašanje, koliko svobode jim lahko pustimo, ko gre za uporabo interneta na eni strani in kolikšni miri moramo njihove pravice zavarovati, kako zavarovati zasebnost življenja, ki je na eni strani drugi pol tistega, kar naj bi bilo dovoljeno v javnem življenju. Potem naslednja tema kontroverzna vprašanja, sporna vprašanja, naprimer vprašanje trgovanja z ljudmi. To je nekaj, kar moramo odpraviti. Gre tudi za razlike v mišljenju, kar zadeva uh, ku, nakup spolnih storitev, storitev uh, tistih, ki prodajajo uh, svojo spolnost ki se prodajajo kot eh, spolni sužni v 21. Sto, stoletju. Ampak, eh, če ne bo povpraševanja, seveda ne bo tudi ponudbe. To velja tako za prostitucijo, kot tudi za trgovino z ljudmi nasploh. Naslednje vprašanje, ki je pomembno, je položaj otrok. O tem je tudi govora v štokholmskem programu. Evropska unija naj bi tukaj razvila novo strategijo, izboljšala eh, pogoje, v katerih živijo otroci. Zloraba in nasilje nad otroki je tudi zelo pereča tema za nas vse v Evropski uniji. In mislim, da bi tukaj morali spremati zakonodajo, ki bo okrepila uh, ali okrepila kaznivost nekaterih vrst zlorabe otrok zlasti pretepanja. Mislim, da so to stvari, kjer. Uh, bi bila večinsko mnenje naklonjeno takšnim ukrepom. Vedno več je držav, ki sprejemajo zakonodajo, ki prepoveduje nasilje nad otroki in mislim, da bi morali tudi mi o tem razpravljati. Hvala. Gospa Olson je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se lahko s tem, kar je pravkar povedala moja kolegica iz Švedske. Gre za boj proti trgovanju z ljudmi, za boj proti prostituciji in celi vrsti drugih eh, vrst zla na svetu. Mislim, da bi morali kaznovati eh, tiste, ki eh, so vključeni v povpraševanje po spolnih storitvah. Vsekakor bi to imelo tudi velik preventivni učinek. Če si človek ogleda štokholmski program, lahko rečem, da je v njem veliko pozitivnih eh, določb, ampak eh, mislim, da gre še za dosti več stvari, ki jih moramo začeti počenjati zlasti na področju pre prečevanja, preventive. Kar zadeva boj proti organiziranemu čezmenemu kriminalu, Mislim, da bi to morala biti vsekakor prednostna naloga naš, vse, nas vseh. Eh, levo, leve stranke v švedskem parlamentu absolutno menimo, da je eh, to tako. Potrebujemo inštrumente, ki bodo učinkoviti in uspešni v boju proti čezmenemu organiziranemu kriminalu. V štokholmskem programu pa ni pobude, da bi začeli o tem razpravljati. Gre samo za to, da v štokholmskem programu predvidevamo oceno eh, rezultatov že obstoječih inštrumentov. Mislim, da je treba najprej uspešnost leteh oceniti, še preden bomo se odločali za sprejem novih inštrumentov. V tem je marsikaj že bilo rečeno, torej tukaj tudi ni treba začeti znova. Pri tem moramo gotovo zavarovati eh, zasebnost eh, posameznika. osebni podatki, ki jih naprimer zbirajo in uporabljajo nacionalni organi, ki pa se uporabljajo tudi na ravni EU, morajo biti strogo zaščiteni. In tukaj mislim, da moramo varovati osebno integriteto in eh, varovati eh, zasebnost eh, državljanov, ko gre za podatke o njih. To se mi zdi zelo pomembno vprašanje spregovorila bi še o eni točki, eni temi in sicer o človekovih pravicah. Zakaj gre pri tem? Gre za to, da moramo sprejeti ukrepe, ki bodo preprečevali kršitev človekovih pravic. Seveda, zakonske določbe za varstvo ljudi pred diskriminacijo, pred zlorabo in tako naprej. Zlorabo in diskriminacijo različnih vrst, to je tisto, kar potrebujemo v večji meri in bolj uspešno. Hvala. Preden dam besedo naslednjemu govorniku oziroma govornici, naj se vrnem na vprašanje, ki sem ga zastavila v svojem uvodu. Zanimivo je, pogovarjati se o vseh teh temah, o katerih ste že govorili in se vprašati, kako se tega lotiti na podlagi katerih vrednot na ravni Evropske unije. Seveda se o stvarih lahko strinjamo na neki teoretični ravni, na nacionalni ravni. Če pa se moramo tukaj v tej dvorani, torej na ravni EU, eh, dogovoriti o tem, kaj potrebujemo, kakšne naj bodo skupne politike, skupna stališča, pa bo to malce težje doseči. No, v Evropski uniji smo naredili že velik korak naprej pri razreševanju teh vprašanj, ampak vseeno. Naslednji je gospod Johannes Hübner iz eh, avstrijskega parlamenta. Hvala. Naj nadaljujem. Tam, kjer ste vi končali, gospa Intveld, ko gre za razpravo o vrednotah. Nekaj manjka v tej naši razpravi, namreč ločitev med vrednotami, ki, so, uh, ki pomenijo omejevanje in vrednotami, ki pomenijo varovanje. Torej, seveda, potrebujemo vrednote, ki uh, varujejo posameznika in njegove svoboščine in tukaj morajo tudi države narediti veliko. Ampak želel bi narediti še en korak dlje, kakor predgovornica iz Švedko. Gre za to, da omejujemo vrednote. Torej, vrednote, ki jih imenujemo svoboščine, niso vrednote per se. Če pa začnemo govoriti o omejevanju, torej o izvajanju vrednot tudi na podlagi prepovedi, pa že začenjamo načenjati neke ideološke spopade če gre za vrednote, kot naprimer, eh, ne vem, preganjanje tistih, ki eh, so mm, rasisti, homofobi, ki mm, ponujajo, povprašujejo po eh, storitvah, spolnih storitvah in tako naprej. Torej, tukaj govorimo o vrednotah, ki nekoga omejujejo pomeni, da smo tukaj v nasprotni smeri začeli korakati, kakor so človekove pravice, ki jih moramo zaščititi. Mislim, da se moramo s tem tudi soočiti. Gre za nek, eh, neko eh, bojišče med pravicami, omogočanjem in prepovedjo, omejevanjem. In mislim, da je to da neke vrste. Eh, boj med dvema poloma, ki jo je treba vključiti tudi v štokolmski program. Drugače rečeno, razprava o vrednotah in o Evropski uniji nasploh bo morala narediti neko mejo, ločnico kjer bomo rekli, da tukaj lahko gre uh, do skupne vrednote uh, unije, države, članice in tako naprej, da same določijo, kaj kriminalizirajo, kaj bodo dopuščale, ali pa gremo na drugo stran, tega in tega ne dopuščamo. In tukaj gre za celo vrsto uh, konvencij in dokumentov, ki določajo, kaj človek sme. Če nadenemo Evropski uniji neke vrste kvazi religiozni, da ne rečem ideološki plašč, potem ne moremo reči samo, da gre za uh, razvijanje človekovih oziroma državljanskih pravic, gre za neke vrednote, ki jih moramo pri tem upoštevati. Sam menim, da moramo takšne razprave voditi ne samo na evropski ravni, temveč tudi na nacionalni ravni in ne bi bilo slabo, če bi to upoštevali tudi v naši razpravi danes popovdne. Helen euh, Flotr iz Evropskega parlamenta. Euh, euh, Hvala lepa. Če se navežem na to, kar je rekel predhodni govornik v zvezi z izvajanjem pravic in svoboščin in zagotavljanjem le teh. V Evropi spoštujemo vrednote in pravice. Verjetno bi bilo lažje govoriti o vrednotah kot pravicah. Pravice nam včasih povzročajo sive lase, zato ker moramo spoštovati določbe iz konvencij, ki smo jih podpisali. To je problem pri pravicah. Nobena temeljna svoboščina ni absolutna. Svoboda izražanja ali svoboda veroizpovedni, svoboda mišljenja in tako naprej. To so svoboščine, ki niso absolutne. Na voljo imamo sodno prakso sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer tudi piše, da mora pravice zagotavljati organ, ki je neodvisen od izvršilne oblasti. Mislim, da je to nekaj nedvoumnega. Mislim, da bi morala tudi Evropska unija spoštovati vse tiste obljube, ki jih je dala in vse tisto, k čemur se je zavezala tako v temeljni listini človekovih pravic kot v drugih konvencijah. In vse od 1. decembra naprej bo to veljalo. Tisto, kar bi morali skupaj zgraditi, pa so mehanizmi. Mehanizmi, ki nam bodo omogočili, da podamo objektivno in neodvisno oceno vsega tistega, kar smo dolžni izpolniti, pa še nismo. Izpolniti je treba vse obveze, ki smo jih dali. Kot sem že prej povedala, stvari so dobro dokumentirane, tako da tu ni nobenih težav. Agencija za temeljne pravice dobro dela, zato bi jo morali podpreti in v tem novem mandatu bi te agenciji morali zagotoviti še precej širše področje delovanja, širši mandat. Agencija za temeljne pravice je podala določena priporočila in ta priporočila bi morali obvezno poštevati in o njih razpravljati tako na ravni sveta kot na ravni komisije in parlamenta. Le na tak način bomo dejansko lahko izboljšali evropske mehanizme, s pomočjo katerih bomo izpolnili obljube, ki smo jih dali na področju človekovih pravic. Še zadnja stvar, ki bi jo želela izpostaviti. V štokholmskem programu je začrtan pristop k azilu in migracijam in ta pristop po mojem mnenju ni pravi, ni dober. Jasno je, da je že vnaprej diskreditiran. Pristop, ki bi ga morali razvijati na ravni Evropske unije, je tisti, ki ga danes izvajajo agencije Združenih narodov. Lete zahtevajo pravico do boja proti revščini na svetu. Treba pa se je boriti tudi proti ne ravno tem začaranim krogom, ampak tem vertikalnim silam, ki vladajo v nekaterih državah. Treba se je boriti proti podnebnim spremembam in slabi razvitosti nekaterih držav. Čez tri, tedna, čez tri tedne se bomo pogovarjali o podnebnih spremembah v Kövenhavnu. Ogromno oseb vsako leto umre zaradi podnebnih sprememb. Tudi Združeni narodi to povdarjajo. In Združeni narodi zahtevajo, da ima vsak pravico do mobilnosti. Migranti, ki prihajajo v Evropo, so v izvornih državah precej bolj prispevali k razvoju, kot prispevajo naše razvojne politike, ki približno niceljih 2 odstotka BDP-ja namenjajo razvoju. Treba je odpraviti diskriminacijo, treba je dekriminalizirati migrante. Predvsem pa se je treba boriti proti vsem tistim mrežam, kjer trgujejo z ljudmi. Štokholmski program bo privedel samo k večji meri kriminaliziranja in nasilja. Hvala. Do sedaj nisem bila dovolj stroga in zdi se tudi, da je ura zaživela svoje življenje in zato ne kaže časa. Ampak res upam, da boste lahko solidarni do svojih kolegov in da boste postevali tri minutni časovni okvir. Gospa Kukuma iz Cipra je naslednja na mojem seznamu. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej naj povem, da sem res zelo zadovoljna, da smo počrtali to potrebo, da naj se človekove pravice spoštujejo. Popolnoma jasno je, da moramo govoriti tudi o Cipru, ko govorimo o tej problematiki. Naj pomenim še eno stvar. Skladno z Lizbonsko pogodbo bomo govorili o območju pravosodja in notranjih zadev, in na podlagi te pogodbe bomo oblikovali tudi odbor in ta bo imel izključne pristojnosti, kar zadeva povezovanje z nacionalnimi parlamentarnimi odbori, ki govorijo o podobnih vprašanjih. Ampak eh, še vedno ne bo ustreznega pravnega nadzora, kar zadeva območje pravosodja in notranjih pravic na evropski ravni. Poleg tega se mi zdi, da potrebujemo nekakšen zavezujoč pravni okvir, če ne bi nadzirali ta področja. In to moramo zagotoviti tudi na nacionalni ravni. Kar pa zadeva samo politiko priseljevanja, se mi zdi, da so to vprašanja, ki se navezujejo na tako imenovano trdnjavo Evropo. Nekateri bi si želeli, da se ta koncept uveljavi. Ampak moramo se spomniti, da to ni samo vprašanje človekovih pravic, ko govorimo o migrantih, o priseljencih in da se njihove pravice s tem kršijo, ampak gre tudi za to, da pravzaprav neuspešno rešujemo tiste probleme, zakaj se ljudje sploh izseljujejo, recimo revščina ali vojna sta takšna primera. Predstavniki nacionalnih parlamentov, po mojem mnenju, morajo biti tisti, ki naj bi zagovarjali in branili te temeljne pravice in svoboščine, če seveda govorim o evropskih državljanih. Pomembno je tudi, da se spomnimo, da svoboda, pravica sta tista koncepta, ki se ne moreta uveljaviti, če se ne bomo posvetili tudi ekonomskih vprašanji, pa tudi drugim vprašanjem ker se nam zdi, eh, da so to še vedno pereča vprašanja v Evropski uniji in da moramo pravzaprav poiskati ustrezne rešitve, če ne bi Lizbonska pogodba dejansko zaživela v praksi in če ne bi zagotovili, da se te temeljne pravice res poštujejo. Gospa predsedojoča, ta sestanek se mi zdi izjemnega pomena. Rešiti moramo dejanske probleme naših ljudi, zato moramo pravzaprav stopiti po novi poti gospodarskega razvoja. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Kot ste rekli, imamo pravice in dožnosti. Imate pravico, da govorite, vendar imate tudi dožnost, da zaključite v treh minutah. Gospod Jo je naslednja iz Belgije. Eh, eh, Kolegice in kolegi, tri bistvena načela bi rada izpostavila. Na teh načelih bi morala temeljiti Evropa. Gre za bratstvo, enakost in svobodo. Svoboda izražanja nima smisla, če ne temelji na ostalih svoboščinah. Na pravici do dela, na pravici do dostojnega prebivališča, na pravici do dostopa do zdravstvenih storitev, na pravici do kulture, na pravici do boljšega življenja na socialni in na delovni ravni. Tu vstopi na odr enakopravnost. Mislim, da bi morali spoštovati delo vsakega posameznika. Tega žalost, na žalost danes ni, niti v Evropi ne. Zato bi morale tudi vse vodilne osebe in podjetja prevzeti odgovornost. V državi, kot je Belgija, poznamo fenomen delokalizacije, ko se proizvodnja seli v tiste države, kjer je stopnja socialne varnosti in druge varnost, drugih varnosti predvsej nižja kot v Belgiji. Zato smo tudi poslali pismo prihodnjemu belgijskemu predsedstvu, da vzpostavi na evropski ravni minimalno zajamčeno plačo. Ne bom govorila o tehničnih podrobnostih, ker je vse zelo zapleteno, ampak mislim, da obstajajo možnosti, da izpolnimo zastavljeni cilj. Naj vas spomnim še na tisto, kar sem že prej povedala. Treba je zagotoviti tudi pravice delavcev v Evropi. Enake pravice je treba zagotoviti migrantom, ki pridejo v Evropo. Če bomo zagotovili vsem enake pravice, potem bomo imeli manj težav tako z organiziranim kriminalom kot s kriminaliteto nasploh. Mislim, da evropski državljani ne bodo verjeli v Evropo, dokler le ta ne bo sprejela resne odločitve, da se začrta nova smer. Že prej sem omenila direktive, ki jih sprejemamo, naprimer direktiva o popolni liberalizaciji poštnih storitev, potem Bolkensteinova direktiva, in tako naprej. To so akti, o katerih bi morali bolj razmisliti in upam, da bo tudi Evropa na teh področjih storila več. Hvala. Okay, much, being... ja, hvala, hvala tudi, ker ste upoštevali časovni okvir. Lord McLennan je naslednji na mojem seznamu. Izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča. Živimo v dobi, ki spodbuja vlade, da vse bolj sodelujejo da se delujejo izvan nacionalnih meja. Tako naj bi pospešili in zagotovili tudi to, da bi se učinkovito borili proti kaznivim dejanjem. Slišali smo veliko tega, ko smo govorili o terorizmu in ko smo govorili tudi o drogah. Veliko manj pa slišimo o dejanski potrebi, da naj bi zavarovali pravice državljanov. Gre za veliko nujo, ki pravzaprav narekuje to, da se eh, selijo iz svojih držav. Potem pa je tukaj še posredovanje in izmenjava informacij. To zahtevajo tisti, ki jih te stvari skrbijo, ko govorimo o delovanju pravne države in zakonitosti. Sam sem bil navdušen, ko sem bral poročilo pred današnjim sestankom. In sicer gre za poročilo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Šlo je za povzetek njegovega poročila, ki ga je podal meseca julija. Pravzaprav odzval se je na sporočilo Evropske komisije, ki govori o varstvu podatkov. Govori tudi o zadevnih informacijah. Mislim, da je tukaj zelo pomembno, da ko govorimo in razpravljamo o štokholmskem programu in ko bo kmalo o tem zasedal svet, da mi na tem mestu poudarimo eno stvar. Namreč nujno je, da potrdimo načela varstva podatkov. Po mojem mnenju moramo to izredno vključiti v katerikoli zakonodajni akt. Torej, gre za tiste zakonodajne akte, ki naj bi bili bistvenega pomena v boju proti organiziranemu kriminalu. Potem pa, meseca junija 2008, je svet sprejel sklep o čezmejnem sodelovanju ampak eh, gre za omejen nabor teh sklepov. Vem, da se je manj naredilo na področju informacijskega modela in posredovanja podatkov. Mislim pa, da je nujno, da upoštevamo določene kritične pripombe Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Ta se je odzval na sporočilo Evropske komisije in rekel je, da moramo opredeliti dejanske potrebe v prihodnosti in to mora biti del tega informacijskega modela, ki ga bomo potem razvili. Poleg tega v prihodnosti bomo morali načelo omejitve pravzaprav upoštevati, če bomo to ugradili v ta sistem. Res upam, da bomo te temeljne vrednote upoštevali in da bo tudi Evropski parlament upošteval te vidike in da bo temu pripisal velik pomen. Predvsem potem, ko bomo v začetku decembra začeli izvajati Lizbonsko pogodbo. Hvala. Hvala. Naslednji, gospod Sišon, upam, da se tako izgovori. Spoštovana gospa predsedojoča, gospod predsedojoči, hvala, ker ste mi dali priložnost, da lahko spregovorim o tej zadevi. Zelo vesel sem, da je ta točka danes na današnjem dnevnem redu sestanka. Bil sem razočaran, ker v prejšnji fazi, ko smo se posvečali Evropski ustavi, potem, ko smo govorili tudi o Lizbonski pogodbi, pravzaprav nismo dovolj govorili o vrednotah ampak spomniti se moramo, kakšna je povezava med vrednotami na eni strani in zakonom na drugi. Vrednota je pravzaprav podlaga za sprejem pravnih aktov. Pravne akte pa sprejemamo zato, da bi uresničili in zavarovali te vrednote. To se mi zdi velika škoda, da ko govorimo o dveh zakonodajnih aktih, ki sem jih omenil uvodoma, nismo govorili o, o Bogu, mislim, da bi se morali sklicevati, ko bi govorili o teh vrednotah. In potem bi morali določene vrednote postaviti pod vprašaj, po mojem mnenju. To je pravzaprav bila bila podlaga za Adenaureja, De Gasparja in Šumana, torej ustanoviteljske očete Evropske unije. Danes pa se soočamo z velikimi težavami, namreč kaj je podlaga, ko govorimo o tistih človekovih pravicah, ki jih želimo zavarovati in uresničiti. Če tukaj ne upoščevamo transcendentalne vrednote, potem se sprašujem, kako se bomo odločili o tem, ali bomo o tem preprosto glasovali. Ne vas spomnim, kaj se je zgodilo, ko smo v preteklosti glasovali. Prišlo je do negativne zakonodaje, problematične zakonodaje in kasneje smo se te zakonodaje tudi sramovali. Tako da danes eh, smo priča takšnemu razvoju dogodkov, ko mednarodna sodišča iščejo konkretne rešitve, ampak eh, v končni fazi te rešitve niso vedno posrečene. Zato ima Poljska določene pridržke, kar zadeva zavezujočo naravo listine o temeljnih pravicah. Seveda, samo po sebi s tem ni nič narobe, čudovit dokument, lahko bi bili res zadovoljni, da je Evropska unija tista, ki je tako ambiciozna in ima tako visoko leteče cile. Ampak nedavne odločitve Štrasburskega sodišča zelo jasno kažejo, da govorimo o tem, da se določene človekove pravice kršijo in pravzaprav Poljska je zaskrbljena Ne vem, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do uresničitve tako bizarnih pravic. Recimo, če bodo homoseksualni pari lahko posvajali otroke, če omenim samo en vidik, ki se nam zdi problematičen. Tako da to so te temeljne vrednote, temelji, o katerih govorimo. In zato potrebujemo dodatne usmeritve. Eh, če ne bi Evropska unija nadgradila te človekove pravice. Toliko z moje strani. Ampak mislim, da je vedno dobro, da se posvetimo temeljem in mislim, da na podlagi tega lahko poiščemo tudi dobre rešitve za prihodnost. Hvala. Preden bo spregovoril naslednji govornik, eh, naj omenim še bistveno vrednoto Evropske unije in to je svoboda vesti. Mislim, da je bilo to bistvenega pomena, ko smo pravzaprav sprožili proces evropskega povezovanja tudi svoboda veroizpovedi in svoboda vesti. Sama sem liberalka in ateistka in eh, to bom vedno branila. In pravzaprav se, strinjam z vami, eh, se ne strinjam z vami, ko ste rekli, da bi pravzaprav religija imela naj monopol nad etičnimi vidiki. Tisti, ki ne verujemo, imamo še vedno etične vrednote in moralne vrednote. Zato tega komentarja, ki ste ga podali vi, nikakor ne morem sprojeti v Evropi raznolikosti. Seveda spoštujem vaša verska čustva, tudi vašo vest. Upam, da lahko eh, to spoštujete tudi vi pri drugih drugih. Tako da sem res zadovoljna, da ni sklica na Boga tako v Lizbonski pogodbi, kot tudi v ustavni pogodbi, ker bi tako izključili številne evropske prebivalce. Sedaj pa gospod Šenah, ki prihaja iz Avstrije. Izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, najlepša hvala ravno za te zadnje besede. To so bile pravilne besede v pravem trenutku. Ja, to je ravno to napeto v Virginiji eh, so v 18. stoletju dobili človekove pravice kot posledica eh, revolucije, potem eh, mi pa smo se tudi razvijali. Eh, del, da smo dobili pravice za delavce, pravice za ženske in to je trajalo svoj čas. In nevarnost danes je predvsem, da če rečemo varovanje državljanov in državljank, pravzaprav pa ravno v tem trenutku omejujemo temeljne pravice. In če rečemo, mi se borimo proti terorizmu, potem bi morali se zauzemati za to, da ne omejujemo naših liberalnih vrednot, temveč da uh, omejujemo in se borimo proti tistim, ki uh, se ukvarjajo z terorizmom. In to je ravno to, kar je pomembno. Zato sem se tudi tako boril za Lizbonsko pogodbo. Uh, to so te uh, skupne osnovne pravice za katere imamo v praksi tudi sodišče, ko lahko rečemo homofobija, naprimer. E, eh, to je nekaj, kar e, se kaznuje v Evropi, potem e, ni več e, smrtne kazni in tako dalje. To so veliki skoki, ki smo jih naredili skupaj. In tu pa moramo biti pri štokolmskem programu previdni, previdni pri dejanjih. Previdni tudi tam, če rečemo, mi hočemo tebe nepravice, za vse državljane Evropske unije, delamo pa razliko med tistimi, ki jim to priznavamo, pa tistimi, ki pri nas samo živijo in delajo. In to je nekaj, kjer moramo bolj senzibilno postopati. In po mojem je štokholmski program od tega še zelo oddaljen. In zato ga je treba reformirati tako kot moramo tudi iz ekonomskih razlogov to narediti. Torej, obstajajo ljudje, ki tu živijo, ni legalno, v redu, ampak mi smo jih izobraževali, oni so se integrirali, mi smo to vložili denar, zdaj pa jih zavračamo. Ali ni to človeško gledano tragedija, to je tragedija tudi gospodarsko gledano in to uh, ljudje, človekove pravice, naš razvoj ne se ne sme zaustaviti na mejah Evropske unije. Mi moramo imeti dobro sosedske odnose, do, dobro sosedsko politiko in moramo s, uh, delovati tudi in sodelovati s tistimi zunaj šengenske meje, ker drugače napredka pri tem nikakor ne bo.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 v številnih točkah moram reči, da se lahko pridružim svojim predgovornikom in predgovornicam. Posebno pomembno je, da se spregovori o pravicah otrok. V časopisu doma sem videla, da po 20 letih eh, so šele sedaj pravice otrok zasidrane v uh, ustavi. Priznane pa so samo pod narekovaj. Jaz si želim ne samo, da bi priznali listino o temeljnih pravicah, temveč da bi zavarovali tudi najšipkejši člen, namreč otroke in to tudi eh, udejanjali v praksi. Prav tako bi glede na aktualno položaj v moji domovini eh, povdarila eno točko, kar zadeva ženske enako možnosti. Jaz nisem feministka, ampak če ena ženska za isto delo dobi manj denarja, včasih celo 28 odstotkov manj kot moški, potem si postavljamo vprašanje, vprašanje, kje mi pravzaprav živimo. Mi govorimo o pravicah, o človekovih pravicah, o listini, o temeljnih pravicah, meni gre pa za to, da to dejansko tudi praksi v dejanju in to si v tem zakonodajnem obdobju tudi želim. Okay, uh, Hvala. Popolnoma se strinjam s podanim komentarjem. Ja, ampak eh, gospa Olsen, mislim, da ste vi že govorili, pa ste ponovno na seznamu, ampak kakorkoli že naj sprožim eno vprašanje in mislim, da bi o tem morali razmisliti. Naše vlade, tudi vaše vlade, sedaj pripravljajo imena oziroma kandidatne sezname za 27 komisarjev in tudi za ostale pomembne položaje. Torej 27 eh, komisarjev, predsednik sveta, Predsednika sveta smo že imenovali, predsednika parlamenta smo že izvolili, potem pa še predstavnik za zunanje zadeve. In ko govorimo o teh eh, položajih, samo tri ženske kandidatke imamo v tej fazi postopka. To je deset odstotkov. Ja, mislim, da je to obžalovanje vredno, patetično, če želite. In Evropski parlament bo o tem glasoval, glasoval bo o celotnem kolegiju Evropskih komisarjev. Sama ne bom podprla takšno sestavo Evropske komisije, ki bo imela samo tri komisarke. In upam, da boste izvajali dodaten pritisk na nacionalne vlade, tako da bodo predlagali več ženskih kandidatk. Gospa Olson, ali želite ponovno govoriti? Že drugič? Eh. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. A se lahko zdaj še drugič javim ali pa to ne gre? Jaz sem že govorila. Ja, seveda, ampak eh, še ostali govorniki eh, se želijo priglasiti k besedi, tako da upam, da boste lahko kratki sedaj, ko govorite drugič. Eh, ne, se odpovedujem ne bom no, you, you can speak just. just Ja, saj uh, lahko govorite še enkrat, ampak potem bo to verjetno sprožilo tudi eh, in spodbudilo druge, da bodo želeli govoriti. Jaz vam obljubljam, gospa predsedojoča, da se ne bom potem še enkrat javila. Torej, mi smo govorili o človekovih pravicah. Jaz sem eh, poslušala gospod Kukuma iz Cipra, tudi predstavnico iz Belgije, ki je zelo dobro govorila, eh, ki je rekla, da je potrebno govoriti tudi o pravicah delojemalcev, otrok, da je treba tudi te zavarovati. Jaz eh, bi govorila nekaj v zvezi z azilom, z vprašanjem azila. V mojem parlamentu in v moji stranki smo slišali zelo dosti kritike. In tu sedi ena eh, gospa, ki je zastopala zelo dobro pozicijo, ne vem točno, kak je ime. Mislim, da gre za to, da eh, bi ljudem eh, hoteli omogočiti, da ne živijo v revščini in tako dalje. Ampak do zdaj smo dosegli zelo malo. Ugotovili smo, da podjetja uveljavljajo svojo politiko, potem določila iz eh, Dublina, kar vodi do tega, da uh, priseljevanje v Evropo skoraj ni več možno. Ugotovili smo, da Frontex eh, pritiska na ljudi in jih priseljuje uh, vedno večja tveganja, da bi dobili azil v Evropi. Meni je tega zložal in to, to zložal in zato sem hotel to ob koncu še enkrat povedati. Hvala lepa. Gospa Štesel Mulbacher. Spoštovane dame in gospodje, tudi jaz pozdravljam pobudo, da je Evropa prostor varnosti in človekovih pravic, predvsem pa, da se zagotavlja pravice državljanov in pa dožnosti, ne more biti to v ospredju. Kot eh, poslanka v avstrijskem parlamentu pozdravljam, da ste omenili tudi pravice otrok in mladin. V svoji predgovornici dam prav. Moram reči, da je dosti predolgo trajalo, da so otroci bili vključeni v ustavo. Zdaj pa to imamo. In to uveljaviti tudi v Evropskem parlamentu. Otroci imajo svoje pravice in to je treba upoštevati. Kajti eh, mi govorimo vedno, vedno otroci in mladina so prihodnost, to ne sme biti samo eh, napisana beseda na papiru, temveč mora v praksi tudi veljati. Tako štokholmske programu lahko rečemo, da je vedno eh, problem med tem, da državljanom damo pravice, da pa istočasno ne omejujemo njego, njihovih pravic in dožnosti. E, torej, točka v štokholmskem programu, predvsem kar zadeva zaščito podatkov, predvsem, če upoštevamo nove tehnologije. Jaz sicer pozdravljam izmenjavo Eh, podatkov med posameznim državami za povečanje varnosti, ampak seveda je potrebno to tudi nadzorovati, tako da bi državljani bili, za, eh, imeli občutek, da so zavarovani in da lahko svoje pravice uveljavljajo. Moramo imeti neodvisne inštitucije, eh, ki bi jih varovale pred zlorabo. Hvala. Hvala, gospod Sevcik, se opravičujem, ker nimam dokumentov. Hvala, hvala, ker ste mi dali besedo. Spoštovana gospa predsedujoča, hvala, ker ste mi dali besedo. Naj podam nekaj pripomb v zvezi z današnjo razpravo. Zdi se, da smo priča nekakšnim težnjam, da naj bi razširili področje delovanja štokolskega programa. Gre za to, naj bi krepili številne pravice. Slišal sem tukaj, da se govori o pravici do dela. Pošteno bom povedal, ko sem živel, pravzaprav to ni bila pravica, ampak dožnost. Sedaj pa govorimo o vrednotah in verjetno veste, da nas eh, skrbi, kaj je s konkurenčnostjo ko pa smo imeli socializem v naši državi, eh, je to pravzaprav bilo vprašljivo. Seveda pomembno je, da ni diskriminacije, da imamo možnost, eh, da se odločamo svobodno, da zagotavljamo konkurenčnost, eh, da lahko smo dovolj konkurenčni na trgu dela in da dobimo vsako delovno mesto, za katerega se podegujemo. Ko pa govorimo o vrednotah, za mene je svoboda najpomembnejša v tem naboru vrednot. Ne na zadnje, to je nekdani tretji stebr evropske zakonodaje. Predvsem možnost, da se odločaš, še možnost, eh, da imaš pravico do izbire, ker samo na ta način smo lahko konkurenčni. S tem tudi zagotavljamo stabilnost naših gospodarstev. Tako spostavljamo sistem, ki bo čim bolj etičen za tiste, ki morajo delati. Seveda ne govorim o lenuhih, ampak govorim o tistih, eh, ki želijo delati in to je ta solidarnost. Solidarnost eh, ne pomeni, da upoštevamo ta eh, socialni inženirizem različnih del. Alevras? Gospod Alevras, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Jaz bi hotel dodati, da razprava o vrednotah je zagotovo zelo pomembna in je tudi razveseljiva. Da pa potrebujemo dosti več, eh, je jasno, to so konkretni ukrepi, zato bi morali razpravljati o konkretnih ukrepih za varovanje ljudi, Eh, ki živijo v sivih conah našega sistema. Po mojem mnenju, kar je dejansko zdaj potrebno v tem trenutku, je, da ugotovimo, da v prebivalstvu v Evropi obstajajo skupine, ki se borijo z dejanskimi težavami. Nimajo možnosti Eh, dostopa do našega sistema, do našega pravnega sistema. V moji državi, na primer, eh, tu eh, bo začel sodni proces o zlorabi otrok, seveda spolna zloraba je mišljena. In to je postopek, v katerem so obtoženi starši in tisti, ki so uh, krivci za ta dejanja. Jaz mislim, da nekatere osebe nimajo torej dostopa do e, možnosti našega sistema. Tu gre za določeno skupino ljudi, ki teh pravic ne morejo izkoristiti. In obstajajo tudi ljudje v našem prebivalstvu, ki so izločeni, izključeni, ki nimajo ekonomskih, finančnih možnosti, da bi našli pomoč v našem pravnem sistemu. Nim je potrebna zaščita. Tu obstajajo eh, indikatorji, kazalci, kazalniki v našem sistemu in ti eh, kazalci omogočajo, da se opozori na pomankljivosti naših eh, pravnih sistemov in ki sočasno prispevajo k temu, da te zadeve rešimo. V Evropski uniji in v Evropskem pravnem sistemu temo, obstajajo tudi možnosti, da zavarujem ljudi iz različnih držav, ki se nahajajo v položaju socialnega oziroma gospodarske izključitve. E, nekdo, ki živi v drugi državi, mora dobiti možnosti, da e, lahko e, ima dostop do pravnega sistema. Kako? Ne zna jezika dobro in vse, lahko se zgodi, da ga izkoriščajo. Jaz moram reči, da dokler ne bomo razpravljali o teh konkretnih ukrepih, ki bi lahko prispevali k temu, da bodo naši sistemi bolj učinkovito delovali, tako dolgo, predvsem kar zadeva zavarovanje eh, posamezni ljudi, ne bomo teh problemov rešili, bomo še dalje s temi problemi soočeni. Hvala. Mislim, da ravno govorimo o teh temah vse bolj pogosto in tudi upam, da bomo z Lizbonsko pogodbo se lahko bolje odzivali na te probleme. Mrs. Ah, yes, Mrs. Barkholz. Gospa Barkholz. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da lahko še enkrat spregovorim. Eh, hotela bi eh, spregovoriti o enem vprašanju, namreč vprašanju ocenjevanja. Jaz sem liberalka, feministka in meni se zdi, da je to vprašanje dejansko izredno pomembno. Ja, dali bomo še drugič besedo, a to zato, ker Švedi predseduje Evropski uniji, zato dobite še enkrat besedo. Hvala lepa. Hotela bi se prisrčno za to zahvaliti, da ste mi to priložnost dali. Mislim, da obstaja torej eno vprašanje, ki je pomembno za prihodnost Evropske unije. Mi smo približno 50-50 odstotkov moških in žensk v Evropski uniji in vedno smo eh, se zauzemali za pravice žensk, ki so tudi v politiki predstavljale pomembno vlogo. Zato je potrebno poskušati da bi države članice dejansko spodbujale ženske, da aktivno sodelujejo. 50-50 odstotkov nas je eh, v eh, prebivalci in zato bi morali biti tudi tako zastopane v določenih eh, delovnih telesi. Torej, še ena zadeva, o kateri bi hotela govoriti, namreč vprašanje nasilja proti ženskam. Kaj bi lahko naredili, da bi se proti temu borili? Jaz vem, da je to vprašanje, ki ga Evropska unija pazljivo spremlja, ampak za prizadete ženske, kaj eh, lahko naredimo? Eh, to so ženske, ki so eh, izključene iz družbe in morajo vedeti, da niso same, da jim bomo pomagali, da jim bomo pomagali, da pridejo iz te težkega položaja. In tretje vprašanje, to je eno razmišljanje in sicer to je vprašanje, o katerem so nekateri že govorili. Namreč vprašanje pomena, krščanskih vrednot. Obstaja nekaj regij, ki drugače ocenjujejo vrednoto žensk kot v krščanskih eh, eh, ocenah, torej nimajo prednosti eh, ženske v tem razmišljanju. Ena stvar je gotova pomembno je, da ženskam nudimo podporo in tudi špansko predsedstvo mislim, da bo tej temi namenilo prednostno mesto. S tem bomo tudi zagotovili kontinuiteto dela, ki se že opravlja in to bo tudi skladno s tem, kar ste samo, sami povedali. Za konec pa še gospod Gržib iz Polske. Pani, pani predsedniki, zvracam se do mojih Gospa predsedojoča, gospod predsedojoči, rad bi nagovoril svoje kolegice in kolegi, nedavno smo še sodelovali. Zahvaljujem se švedskemu predsedstvu za to, kar je zelo posrečeno časovno opredelilo ta štokholmski program in tudi zato, ker ste uvrstili te teme v okvir štokholmskega programa. Pravzaprav bomo tako sledili dvema prejšnjima programoma in s tem bomo pravzaprav odprli novo poglavje in bomo šli v pravo smer. Ampak mislim, da se moramo zavedati še enega dejstva. In sicer to, kar nekateri mislimo, da je napredek tudi v okviru tega programa, pa je nekaj, kar pomeni, da stvari omejujemo na drugi strani. Če bomo naj zagotovili notranjo varnost, potem potrebujemo instrumente notranje varnosti, ki nas posledično kot državljane omejujejo. Če obstajajo teroristične grožnje in če naj bi se ustrezno odzvali, potrebujemo določene ukrepe. Kaj je s potnim listom, ki ima biometrične podatke? Ali je to omejitev ali je to korak naprej? Z vidika državljanskih eh, svoboščin je to omejitev, ampak ker zadeva notranjo varnost, to pomeni, da gredo zadeve v pravo smer in da smo tukaj naredili korak naprej če ne bi oblikovali dodatne pravice, s tem naj ne bi zagotavljali omejitve druge. Potem priseljevanje. Govorimo o tem, da naj bi imeli enovite postopke na področju azila. Potem pa po drugi strani spet slišimo, da naj bi zagotovili to varno Evropo. Kar če naj ne bi nadzorovali imigracijskih tokov, potem ne vemo, kakšne bodo dejanske posledice in kako jih bomo obladovali recimo na južnem delu Evrope, težko je nadzorovati ta proces. Ne govorim o boju proti temu procesu, ampak upravljanju teh migracijskih tokov. In lahko bi tudi rekel, da bi pravzaprav ustrezno odgovorili na določene izzive v izvorni državi, ker recimo eh, te države nimajo dovolj pitne vode, nimajo dovolj gospodarskih sredstev, boljše bi bilo, če bi tukaj sprejeli učinkovite ukrepe in da bi jim pomagali in potem bi se lahko rešile številne težave. Potem pa želimo opozoriti še na eno stvar. Obkrožajo nas eh, sosedi. Poljska ima takšne eh, sosede, ki imajo določene težave, kar zadeva šengenski sistem. Seveda na polskem imamo šengensko zanodajo, z lakoto potujemo po Evropi, ampak kar zadeva Ruse, Ukrajince, oni so rekli, da smo mi spostavili nov zid, novo železno zaveso. Tako da sedaj je na nas, da ustvarimo, da jim damo možnost, da izkusijo Evropsko unijo, da pravzaprav vidijo, da imamo humane postopke pri prečkanju meja tem bomo poskrbeli za to, da bomo pravzaprav poiskali rešitve na določene grožnje za našo notranjo varnost v okviru šengenskega sistema. To mislim, da so temeljne težave. V Evropski uniji veliko krat govorimo o tistih zadevah, ki so pomembne samo za nas, ki smo znotraj Evropske unije. Ampak eh, ne smemo biti samo zadovoljni, ne smemo biti v nekakšnem prepadu. Tu so tudi zunanji opozovalci, ki pa bi želeli postati člani Evropske unije. In Evropska unija mora še vedno ostati za njih zelo pomembna. E, hvala lepa. Predlagam, da damo zdaj besedo poročevalcu, tako da bo odgovoril na vaše vprašanja, na vaše pripombe, morda bo naredil celo krajši povzetek. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem, eh, ki so prispevali k razpravi. Eh, zahvaljujem se vsem, tako poslancem Evropskega parlamenta, kot tudi nacionalnih parlamentov, ki so prispevali k živahnosti razprave. Seveda, vedno znova so se pojavljale nekatere zadeve, namreč povezovanjem enakost in svoboda, bratstvo, pravičnost, pluralizem. E, to so temeljne vrednote sistema in tudi osnova za ta prostor svobode in varnosti v Evropi. Iz istih razlogov, kot so nam pokazale dosedanje izkušnje, eh, Evropska unija vzpostavlja nov skupni imenovalec, izhajajoč iz tega ozadja, ampak eh, tega se na ta način ne da odstraniti. Države članice se ne bodo izgubile v tej Evropi posamezne osnove, eh, tudi se ne bojo zgubile v tej Evropi. In eh, posamezne države, članice imajo svoje ustave, zakone, ki jih varuje, tudi to ne bo izginilo. Eh, zdaj kaj zagotavlja Evropska unija? Eh, Evropska unija je neke vrste multiplikator, vse je postaja eh, boljše. In mi kot državljani smo tudi v boljšem položaju. In nojno je seveda, da se tu govori o različnih razumevanjih svoboščin, eh, ki jih imamo v različnih državah. Enakost, in pa različne eh, oblike svobode v različnih konstitucionalnih ozadjih in tudi pravosodju. To je bilo vse, kar sem razbral iz vaših prispevkov. Ja. Eh, slišali smo, da obstajajo dosti razlik, ki nas ločujejo, ampak eh, za nami je deset let. Deset let dolgo smo vodili to razpravo o reformi Evropske unije, zdaj pa imamo nov političen izraz, imamo Lizbonsko pogodbo, ki bo kmalo pričela veljati. To je priložnost, da obrnemo list v knjigi in da najdemo najmanjši skupni imenovalec za svobodo in pravice. Te pravice, svoboščine ne bodo izginile eh, v posameznih državah članicah, ravno obratno. Te pravice in svoboščine se bodo povečale na temelju nove ravni zaščite. Imamo nove, e, nova jamstva teh deset let eh, smo vodili torej razpravo, tu imamo listino temeljnih pravic in čist jasno se je pokazalo, da so nekateri v, v nekaterih državah bili proti, da niso hoteli prevzeti te listine temeljnih pravic. Ampak eh, to je sestavni del Lizbonske pogodbe, to je eden od treh sestavnih delov tega, kar mi označujemo kot Lizbonsko pogodbo tu gre za fuzijo evropskih pogod, potem listina temeljnih pravic. Gre, imamo nekaj nasprotovanj v posameznih državah, ampak evropska listina temeljnih pravic tu predstavlja nov etni, etični minimum. Uh, S tem naj bi se položaj povsod izboljšal. E, to je jamstvo za vse državljane. Če bi zdaj vsaka država lahko tu nekaj e, spreminjala, potem sem prepričan, da ta obveznost ne bi bila realizirana. E, vendar vam zagotavljam, da ta listina je zagotovo jamstvo za boljši položaj. In jaz upam in sem tudi prepričan, da bomo tu imeli pozitiven učinek. Ne bo ostalo pri statusu evropskega državljanstva v tistih državah, ki niso članice Evropske unije. Vse skupaj pa bo imelo funkcijo multiplikatorja. Mi smo slišali posamezne prispevke, um, govorili so o zelo različnih problemih, ampak vsi problemi so več ali manj prisotni Eh, pri vzpostavljanju prostora varnosti in svobode. Eh, mi imamo torej pogodbe, imamo eh, tretji stebr, to je bilo določeno v Maastrichtu, prva izdaja tega prostora je bila opredeljena v Tampareju. In z štokholmskim programom smo naredili velik korak naprej. In stvar je v tem, da ta prostor ni samo meddržavno sodelovanje, temveč nova evropska politika. E, tu sodeluje Evropski parlament v tesnem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. Zato je to prava raven za reševanje problemov. In eh, to, to je prava struktura, ki lahko obravnava teme in probleme, izzive, ki se pojavljajo v tem prostoru. Eh, vse to zaobsega štokholmski program. Države članice, vse demokratične države, vse države, ki so ponosne na svojo zgodovino in se vključujejo v to skupno razsežnost, te države so te izzive že priznale in eh, mo, seveda sedaj iščejo odgovor na te izzive. Da bi izpolnili pravice in pričakovanja,